mislim, da nima smisla ponavljati stvari v zvezi z Filipini. Vsak, ki spremlja razmere na Filipinih, ve, da je tam vedno več ubojev eh, v imenu vojne proti drogam. Tam se dogaja veliko eh, kršitev človekovih pravic. Aretirana je bila zagovornica človekovih pravic eh, Leila Delima. Lima obložili so jih kaznjivih dejanj. O tem so poročali vsi svetovni mediji. Evropska unija poziva Filipine naj izpusti uh, Lejlo Delimo in naj ji um, zagotovijo pravično sojenje. Mednarodno kazensko sodišče je začelo z postopkom preiskave razmerah, eh, razmer uh, na Filipinih skrbijo nas tudi izjave filipinskega predsednika v zvezi z ženskami. Eh, prihaja tudi do zastraševanja prebivalstva in eh, nadlegovani so tisti, ki se zauzemajo za človekovih pravic, preganjani so kmeti in njihove družine na Filipinih prihaja do številnih umorov. Zato smo pripravili današnjo resolucijo, ki filipinsko vlado poziva naj resnično poskrbi za izboljšanje razmer. Hvala lepa, gospa Nina Gel. Hvala, predsedujoči. Ko smo na zadnje sprejeli resolucijo o Filipinih marca lani je sedem, od takrat je 7000 ljudi izgubilo življenje in predsednik Duterte še naprej vodi krvavo, krvavi boj proti drogam. Koliko ljudi mora še umreti? Tisti, ki kritizirajo režim predsednika Duterteja, tem grozi pripor ali zapor ali celo smrtitev. Ali pa jim je prepovedan vstop v državo, kot se je zgodilo mojemu kolegu Jackomu Filbaku, ki je bil priprt in izgnan iz Filipinov nedeljo, ko je bil na poti na politični kongres, ker je bil kritičen na enem prejšnjih obiskov na Filipinih. Kar pomeni, da lahko naše uradnike, našim uradnikom prepovedal vstop na Filipine. Predsednik Duterte se je umaknil iz sporazuma ICC. To je čisto običajno za Filipine, ampak to ni več sprejemljivo. Moramo zagovarjati to, da ponovno preučimo, kakšno je tam stanje. Hvala. Hvala lepa, Čarstanek, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Malo več kot eno leto je od naše zadnje resolucije o Filipinih, ampak eh, razmere se žal niso veliko spremenite. Predsednik Duterte še naprej bije svoj boj proti drogam. To je kampanja, ki je stala življenja več kot 12 tisoč ljudi, veliko od teh je bilo mladih. Tudi ljudstva, avtohtona ljudstva so predmet eh, zlorab in nasilja. Tudi to, da so se umaknili iz ICC-ja, je zaskrbljujoče. Avtoritarni, avtoritarni vodje in predsedniki po vsem svetu si bodo lahko to vzeli za vzgled. Predsednik Dotete poziva tudi druge države, da to naredijo in to je res zaskrbljujoče. Uvedba smrtne kazni za kazniva dejanja povezana z drogami so prav tako nekaj, kar vzbuja skrb. To pa kaže tudi na to, da bo Duterte nadaljeval na enak način in da to niso le prazne grožnje. Zdi se, da gre njegov režim le v eno smer in to ta ne bo prijeten. Hvala. Hvala, gospod Tenor. Gospod eh, Urmas, izvolite. Hvala lepa. Boj proti drugam predsednika Duterteja je vzela več kot 12 tisoč življenj, med njimi otrok in žensk. Gre za kršitve človekovih pravic, gre za nasilje in nadlegovanje tistih, ki zagovarjajo človekove pravice, avtohtona, ljudstva in tako naprej. Tudi osebno vedenje predsednika Duterteja je nespremljivo s tem, da poziva k nasilju in zanika mednarodno humanitarno pravo. Grožnje in nadlegovanje ter ustrahovanje se morajo končati. In umik iz eh, ICC, Mednarodnega kazenskega sodišča, je zaskrbljujoče. Na ta način ne morejo odgovarjati pred tem sodiščem. Gre za kazniva dejanja proti človečnosti. Vsi tisti, ki so odgovorni za grozovita kazniva dejanja, morajo priti pred roko pravice. Barbara Rohmbiller. Rock, Hvala lepa, gospa Lohpiler. Hvala, gospod predsedujoči. Poziv filipinskega predsednika eh, policiji naj okrepijo napade na mm, nevladne organizacije in organizacije človekovih pravic je samo eden izmed znakov za slabšanje razmer v tej državi. Um, obstaja seznam 600 ljudi, ki so obdolženi terorizma zaradi članstva v takšni organizaciji. Ena izmed njih je Viktorija Tauli Korpus, Eh, ki se zauzema za pravice avtohtonih ljudstev. Številni ljudje, ki so na tem seznamu, se bojijo, da bodo žrtve izvensodnih pobojev. Pozdravljamo dejstvo, da je glavna tožilka ECC-ja napovedala predhodno preiskavo, zato da bi preverila, ali so takšni pozivi razumeti, eh, zarazumeti kot. Eh, zločin proti človečnosti. Evropska unija mora uporabiti v svoj pritisk za to, da bo prišlo do sprememb. Zato nas upravičeno spremeni Eh, nas upravičano skrbi, da bi naj pri nadaljnih eh, sporazumih za Filipinih izpustili klauzulo o človekovih pravicah. To bi bila katastrofalna napaka. Prosim, gospod Malmström, da se tega zavedate. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Za tako imenovano vojno proti drogam je bilo ubitih več kot 200 tisoč ljudi. Gre za tako imenovani boj proti drogam in proti terorizmu. In v imenu boja proti terorizmu se nadleguje in pa pridržuje tiste, ki se upirajo vladnim agroindustrialnim projektom. Um, 41 uh, eh, um, pripadnikov Eh, delavcev je bilo tam ubitih, predvsem v Mindanao, kjer se, na, na, kjer se nahajajo rudarske skupnosti. Um, na Filipinih prihaja do militarizacije te uh, regije, uh, dogajajo se hude kršitve človekovih pravic. Mislim, da ne bi več smeli uh, Filipinom prodajati orožja. Treba je tudi odpovedati trgovinske prednosti GSP. In treba je zamrzniti trenutna pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu. Eh, podpreti pa moramo filipinsko ljudstvo, predvsem eh, ljudstvo Mindanao. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na nastope v imenu političnih skupin. Najprej gospod Sean Kelly, izvolite v imenu ALS. E Razmere na Filipinih so res zaskrbljujoče in imamo dolge odnose. Tudi med Irsko in med Filipini. Pomembno je, da Evropska unija zagotavlja usposabljanje tudi, kar zadeva pravne države, zato da okrepinimo demokracijo. Skupaj se moramo zavezati pravni državi, dobremu upravljanju in drugim načelom za to, da zgodovimo mir in varnost v tej regiji. Umik od stat rimskega statuta in ICC-ja pomeni, da moramo še bolj se zauzemati za uvedbo teh načel, da Filipini ponovno preučijo svoje ukrepe. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine socialistov, gospod eh, Asis. Hvala, predsedujoči. Razmere na Filipinih so nespremljive, ne, ne, ne smemo jih več dovoliti. Vlada uporablja celo vrsto ukrepov za to, da utiša civilno družbo. Ena od strategij je kriminalizacija nevladnih organizacij in tistih, ki zagovarjajo človekove pravice s pomočjo zakonov, ki opredeljujejo terorizem na zelo ohlapen način. Razmere na področju človekovih pravic pomenijo, da je spalela delima zdaj na seznamu teroristov in lahko celo pripelje do smrti Viktorije Tavli Korpus ki je zavračala usmrtitve in se je zauzemala za pravice avtotonih prebivalcev ljudstva Lumen na Mindanao. Veliko aktivistov je umrlo v tej situaciji in Evropska unija mora nekaj reči v zvezi s tem. E Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine ENF gospod Schaffhauser. Kdo je odgovoren? Tisti, ki ustvari zmedo ali tisti, ki jo potem popravi. Enako velja tukaj. Priseljenci prihajajo v tisočih, v milijonih v naše države. In potem prihaja do trgovanja z ljudmi, ustvarjajo se geti, kamor ljudje ne upajo vstopiti, veliko je tudi kriminala. Več desetletij smo bili zelo laksistični, In Filipini, ki jih dobro poznam, so postali država, kjer je veliko zasvojenosti z drogami. Organizirani kriminal je zelo ukoreninjen in predsednik Duterte želi spet, da bi zavladala pravna država. 80 odstotkov ljudi ga podpira, prav šokiran sem na tem, kar se dogaja tukaj, prav tako pa me šokirajo bombardiranja v Iraku in v Libiji. Tisti, ki si izmišljujejo, da je v primeru Škripar bila vključena Rusija in ki uporabljajo kemično orožje, kršijo mednarodno pravo. Hvala. Gospa Post je naslednja. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zanimivo je prisluhniti prejšnjemu govorniku, ampak mislim, da se moramo zdaj posvetiti Filipinom. Razmere na področju človekovih pravic so alarmantne na Filipinih in tako je že nekaj časa. Zato me skrbi, da je bil aretiran gospod Filipek in onemogočen mu je bil vstop v državo. Prav tako je šokantno, da borci za človekove pravice, avtohtoni voditelji in tudi nekateri uradniki postajajo tarče do Tertejeve vlade. Obsojan jezik nasilja, ki ga uporablja gospod Duterte proti ženskam. Zdi se, da je napovedal sicer vojno proti drogam, ampak to je zdaj postala tudi vojna proti ženskam. Mislim, da ne moremo več čakati, moramo ukrepati in to bolj odločno kot prej, tudi če to pomeni, da bomo morali ponovno razmisliti o sistemu GSP. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa smo v postopku Ujemite pozornost predsedujočega, gospod Zrojevski je prvi, izvolite. Hvala lepa. Na začetku želim ugovarjati proti izjavi, ki smo jo slišali tukaj, namreč, da je pravno državo mogoče oblikovati tako, da se kršijo načela pravne države. Tako ne gre, to je samo upravičevanje kaznivih dejanj. No, tukaj Pogosto sprejemamo resolucije v zvezi z državami, ki so daleč stran od nas. Danes, naprimer, govorimo o Filipinih. Zanima pa me, ali se dejansko kaj spremeni, ko sprejemamo te resolucije. Nisem sicer proti temu, da govorimo o teh temah, ampak lepo bi bilo, če bi se na osnovi teh resolucij tudi kaj spremenilo. Ne samo v smislu besed, ampak tudi v smislu praktičnih rešitev. To je vprašanje za gospod komisarko. Torej, kaj te resolucije sploh prenesejo? Hvala, zdaj pa Jean-Paul Denano. Hvala, predsedujoči. Medarodna skupnost je sicer večkrat poslala k miru in tukaj vlada torej vojna proti drogam, ampak predsednik Duerte še vedno ostaja na okopih še več, v bistvu je sovražen do pozivov mednarodne skupnosti in ne želiti po poti demokracije, torej še vedno govori o smrtni kazni in pa o preganjanju manjšin, prav tako preganja civilno družbo. Veliko je verbalnih napadov na ženske, praktično skoraj da že zahteva um, posilstva uh, ali pa napade. Uh, vse to je nespremljivo, zato moramo to prekiniti in moramo pozvati filipinske organe k temu, da nekaj storijo. Torej, da se prvo vključijo v mednarodno skupnost. Torej, pred koncem eh, mandata so jih izključili iz, um, iz sveta za človeka pravice v OZN. Um, to je en ukrep, lahko bi pa storili še več. Smarjas. Hvala, gospod Notis Marijas. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Yeah. Boj proti trgovini z drogami mora potekati v okviru pravne države. Kazni so lahko stroge, ampak ne moremo izkoreniniti trgovcev z drogami brez ustreznega pravnega postopka ali zunaj zakonodaje. 20 tisoč smrtnih žrtev je že terjala ta vojna, oborožene tolpe krožijo po Filipinih in gospod Duterte, tako se zdi, izkorišča to tako imenovano vojno proti drogam za to, da spodkopava tudi svoje politične nasprotnike in Filipine vodi po nevarni poti, omenja se tudi smrtna kazen in nasilje nad ženskami prav tako ignorira predloge Evropske unije in ne smete pozabiti, da filipinske izdelke uvažamo brez carinskih dajatev. Hvala, gospod Korao je naslednji. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nasilje v Filipinih je doseglo res alarmantne ravni. Tega ne smemo več sprejemati. Predsednik Duterte je napovedal vojno proti drogam in zaradi tega je prišlo do velikega števila žrtev in sicer tam te tolpe ubijajo ljudi brez sodnih postopkov. Nekdo, ki zagovarja izven zakonske pokole, nasilje nad ženskami in tako naprej, ne more biti na pravi strani zgodovine ta vojna proti drogam je nekaj, kar lahko podpremo v teoriji, ampak tukaj ne gre za končni cilj, pod vprašaj postavljamo način, kako on to dosega. Gre za izven sodne poboje in to je prav gotovo napačna rešitev, kajti žrtve so običajno tiste tako imenovane majhne ribe ali dilerji predsednik Duterte mora nehati z izvensodnimi pokoli. Hvala. Naslednji je gospod Čaba Šogor. Izvolite. Hvala lepa. Vojna proti drogam na Filipinih vodi v številna vprašanja. Organizacije za človekove pravice so na to že večkrat opozorile. Jaz pa želim opozoriti na dvoje. Država ima monopol nad nasiljem in silo. Silo lahko uporablja samo država in silo lahko uporabljajo samo državni organi. Po drugi strani pa slišimo, da je v, na Filipinih zelo veliko ljudi, ki zakon jemljajo v svoje roke. To je zelo nevaren proces. Zadeve bi lahko kmalo ušle iz vajeti in policija potem ne bo več mogla zagotavljati varnosti za državljane. Po drugi strani pa je treba govoriti tudi o varnosti. Če lahko vsak odloča brez sodišča, kdo je kriv in koga je treba ubiti, potem se vračamo nazaj na predzgodovinski barbarizem. Sporadične zlorabe se dogajajo posod na Filipinih, tako se zdi, pa je to vladna politika. Hvala lepa, gospod Fabio Castaldo je naslednji. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. predsednik Duterte je rekel, da bi morali ljudi hladno krvno ubijati. To je rekel avgusta lani. Pol policiji je povedal, kako naj obravnavajo borce za človekove pravice. In te besede še vedno veljajo. Več kot deset tisoč ljudi je umrlo in več kot polovico teh ubojev so upravičili z besedami, da so se upirali aretaciji. Pravica je bila vzeta številnim žrtvam in krivice se množijo vsak dan. Le redki si še upajo dvigniti glas med novinari in politiki, naprimer. Gospod Lima je v zaporu, čeprav ga niso obtožili ničesar. Mi moramo opozoriti na to, to je senator, ki ga je treba izpustiti. Filipinska vlada pa mora sodelovati z mednarodnim kazenskim sodiščem. Storiti moramo vse, kar lahko, da bodo Filipinci izpolnili mednarodne zaveze in predsednik Duterte mora nehati s to politiko terorja. Hvala lepa. Zdaj smo zaključili postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Besedo pa dobi zdaj še komisarka Cecilija Malmström. Izvolite, hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje poslanci. V imenu EU smo izrazili pomisleke glede različnih težav na področju človekovih pravic na Filipinih. To je bilo tako na dvostranski ravni, na politični ravni, ko smo govorili za vlado, podali pa smo tudi kar nekaj izjav. Vprašanja, ki ste jih eh, izpostavili, so vprašanja, ki ste jih omenili tudi vi in ki smo jih omenili tudi mi. Gre za izvensodne poboje, napovedan umik iz mednarodnega kazenskega sodišča, morebitna ponovna uvedba smrtne kazni in morebitno znižanje starosti za kazensko odgovornost na 9 let. Tudi splošno okolje in ozračje za borce za človekove pravice je nekaj, na kar smo upozorili, tudi primer senatorja smo izpostavili, govorili pa smo tudi o neodvisnosti organov, vključno z postopkom od poklica proti vrhovnemu sodniku. Svet za človekove pravice je to izpostavil in mi smo to na celovit način predstavili v poročilu JSP. O tem smo govorili letos. Osebno sem se srečala s številnimi predstavniki filipinske vlade in tam sem opozorila na to natančno spremljamo razvoj dogodkov tam, še posebej kar zadeva peticijo z dne 21. februarja Ministrstva za pravosodje. 600 posameznikov je tam priznalo, da so člani komunistične stranke. Med njimi je posebni poročevalec Združenih narodov o pravicah tohtonih ljudi. Posebni poročevalci so zaščiteni z posebnimi diplomatskimi protokoli ko opravljajo delo za OZN. Kar zadeva vse posameznike na seznamu, Evropska unija pričakuje, da bodo Filipinci spoštovali nacionalno in mednarodno pravo, še posebej kar zadeva spoštovanje pravne države, človekovih pravic in tako naprej. Prav tako je treba poskrbeti za njihovo fizično varnost in to vključuje pravico do ustreznega sodnega postopka, dostop do pravosodja in pošteno sojenje za vsakega posameznika. Moti nas, da so nasilno izgnali Giacoma Filibeka. Na črni seznam je prišel, ker naj bi podpiral nezakonite politične dejavnosti. No, sami ste povedali, da so ga uradno povabili, da se udeleži kongresa Akbajana, to je opozicijska stranka, ki je tako v senatu kot tudi v parlamentu. Takoj smo na to opozorili vlado, kajti gre za prvi primer, ko je bil državljan EU izgnan iz države iz političnih razlogov. Problemi za človekovimi pravicami, kar zadeva izvensodne poboje in kršitve človekovih pravic, je nekaj, o čemer že dolgo govorimo, kakor je zapisano v poročilu JSP. Filipini in Evropska unija bi največ dosegli, če bi sodelovali. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini je začel veljati 1. marca letos in tam je predvideno oblikovanje strukturiranega dialoga na področju človekovih pravic med obema stranema in to bi bilo zelo pomembno za reševanje vseh težav na področju človekovih pravic. Vprašanje JSP plus in zavez v zvezi s tem, o tem ste številni govorili, kakor veste, smo na plenarnem zasedanju o tem govorili januarja in povedali smo, da obstaja veliko napredka, kar zadeva filipinsko vlado v zvezi z enakostjo med spoloma, zdravjem, izobraževanjem, socialno-ekonomskimi pravicami, delovskimi pravicami, bojem proti korupciji in drugimi zadevami. Ampak izvensodni poboj se še nadaljuje, še posebej v okviru vojne proti drogam, s tem je povezana tudi nekaznovanost in govori se tudi o morebitni uvedbi smrtne kazni. Govorili smo tudi o priporočilih za filipinsko vlado, priporočila sem osebno posredovala ministru in dejala sem, da morajo storiti več na področju teh vprašanj. Razmere natančno spremljamo in trenutno letošnja misija JSP Plus se bo posvečala vojni proti drogam in Evropska unija bo ocenila trenutno stanje, preden se odloči o naslednjih korakih. Lahko torej računate na Evropsko komisijo in na SSD. Še naprej bomo govorili o tem z filipinsko vlado in to na jasen in konstruktiven način. Hvala. Hvala lepa. Prejel sem šest osnutkov resolucij, eno od ELS, eno od socialistov, eno od EKR, eno od ALDE. Mm -hmm